Hvala, komisarka Redingova. S tem je zaključena razprava. Šest predlogov resolucije je bilo predloženih, glasovanje bo potekalo takoj. Najprej pa vam želim sporočiti, da vprašanje v zvezi s poslovnikom, kdo ima pripombo v zvezi s poslovnikom. Samo eno vprašanje. Ali je možno elektronsko glasovati o vseh trih resolucijah, prosim? Torej, eh, rok za to je bil danes zjutraj. Imamo predvideno eno poimensko glasovanje. Najprej vam želim povedati, da mi je komisija posredovala predlog uredbe za ukrepe na področju notranjega trga, eh, sprememba direktive 2002-2022 eh, in ustreznih uredb 2011. 531 in 532 dokumenti bodo posredovani odboru za industrijo in energijo ter odboru za izobraževanje za državljanske pravice, za pravosodje in notranje zadeve, za varstvo potrošnikov eh, kot eh, odborom, ki eh, imajo vlogo, eh, svetova, svetovalno vlogo. Najprej glasovanje o šestih predlogih resolucij v Demokratični republiki Kongo, eh, torej kot skupna resolucija. Najprej eh, šesti odstavek, izvirno besedilo za proti, vzdržani sprejeto, potem predlog resolucije v celoti, kdo je za, kdo je proti, vzdržani to je eh, soglasno sprejeto, če sem prav videl, pa sledi glasovanje o šestih predlogih sprememb o Srednje Afriški republiki. Najprej bomo preverili skupno resolucijo šestih političnih skupin, torej glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Tudi to je soglasno sprejeto. In, sli, in končno še resolucija o razmerah v Bahrajnu. Tu imamo šest predlogov resolucij in najprej skupno resolucijo štirih političnih skupin. Po imensko bomo glasovali o celotnem predlogu resolucije. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sedem se jih je vzdržalo, sicer pa soglasno sprejet, je bila soglasno sprejeta ta resolucija. Zapisnik tega zasedanja bo predložen na naslednjem zasedanju. Če ne bo nobeni, če ne bo nihče pos, nas, temu nasprotoval, bom tudi te resolucije posredoval pristojnim organom. S tem prekinjamo zasedanje. Vsem želim varno in.